solidarnosti, vladavine prave, humanitarne pomoči v vseh kriznih območjih po svetu, kjer je le mogoče. Okrepiti pa moramo tudi zunanje meje, še posebej med Grčijo in Turčijo. To je problem v sredozemlju in tudi zaradi vzhodne poti. Hrvaška je postala neuradno žarišče mi smo morali postaviti ograje, bodeče žice. Šest tisoč policistov varuje naše meje, varuje prihodnje šengenske meje in zunanje meje Evropske unije. Zato pa moramo izvajati in upoštevati evropsko pravo, mednarodne obveze in tudi našo nacionalno zakonodajo. Če je prišlo do zlorab in nepravilnosti, bomo to preiskali vendar pa vam lahko zagotovim, da se zlorabe ne dogajajo in izvajajo na sistematski način. To vam lahko povem sam, ki sem se na lastne oči prepričal, kakšna je situacija in kakšne so razmere na naših mejah. Zato moramo uporabiti Frontex in si med seboj pomagati za reševanje teh vprašanj. Ko gre za vprašanje širitve, kar je omenil gospod Bej, tukaj vam lahko povem samo naslednje. Tukaj nimamo nobenega prenagljenega ukrepanja, gre za logiko razuma v državah članicah in tudi tistih okrog uh, Evropske unije. Te države nimajo možnosti za kakršnokoli drugo članstvo, ne morejo postati del ZDA, Rusije, ker je edina prihodnost za njih je Evropska unija. Zato moramo strukturirano načrtovati naše partnerstvo. Če jim bomo uh, dali vtis, da jih bomo pustili na cedilu za vedno, se bodo odmaknile od teh eh, ciljev in prizadevanj. Članstvo je res dolgotrajen in eh, zelo zapleten proces. Upamo, da bomo lahko s pomo našo pomočjo dosegli, da bosta ti dve državi postali pripravljeni za deklaracijo kjer bomo zagotovili članstvo v naslednjih desetih letih. Gospa Tomašič, najlepša hvala za vaše besede. Vesel sem, da nam želite veliko uspeha. Tukaj ne gre za protokolarno delo ali protokolarne naloge. Trdo bomo delali. Pripravljeni smo na trdo eh, delo. V, vsi bomo delali za to, da bomo dosegli, da se Evropa razume, da se razume vloga Hrvaške v Evropski uniji in da bo naše predsedstvo uspešno. In za konec eh, še sredstva, kar je imel gospod Kalakošič. Naj povem samo dvoje. Ravnovesje med tradicionalno politiko in modernizacijo ni lahko vprašanje. Če bi bilo to enostavno, bi verjetno dogovor dosegli že v prejšnjem sklicu evropskega mandata in v prejšnji komisiji. Pred nami je ogromna odgovornost. Stališča se razhajajo, vendar pa moramo storiti vse, kar lahko v dobro naši državam in tudi našim državljanom. To bo naše delo v naslednjih mesecih. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo z eh, razpravo posameznih poslank in poslancev, gospod Resler. Spoštovani. Spoštovani predsednik parlamenta, predsednik vlade, kolegice in kolegi. Hrvaška tako zgodovinsko kot kulturno pripada Evropi, ampak še ne tako davno, še za časa generacije mojih staršev. Svoboda, demokracija in celovita pripadnost evropski družini niso bili nič drugega kot zelo oddaljena želja, ki jo ne bo moč izpolniti. Zato hrvaško predsedovanje svetu Evropske unije predstavlja še en simboličen korak na tej poti Hrvaške do preobrazbe. Pred tremi desetletji, ko sem bil rojen tudi jaz, se je Hrvaška borila za svobodo in neodvisnost. Danes je uspešna država članica Evropske unije. Danes imamo skupne cilje, skupne izzive, ki se odražajo tudi v hrvaških prednostnih nalogah. Eno od ključnih vprašanj pa bo zagotovo vprašanje večletnega finančnega okvira. Evropo moramo modernizirati, nedvomno, ampak pri tem ne smemo zanemariti tradicionalno uspešne politike Evropske unije, ki so namenjene zmanjševanju regionalnih razlik. Nažalost, te razlike še vedno obstajajo. Prepričan sem, da bo Hrvaška svojo edinstveno perspektivo lahko prispevala k reševanju novih, zanimivih vprašanj tehnoloških, demografskih in drugih sprememb. Prepričan sem, da bo to uspešno predsedovanje za celotno Evropsko unijo, da bo to prispevalo k močnejši uniji v svetu, ki je poln izzivov. Eh, Najlepša hvala, gospa Borzan, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hrvaška prevzema predsedovanje Evropske unije v času, ki je res poln izzivov. Kakovost življenja državljanov mora biti naša prednostna naloga. Na enotnem evropskem trgu nihče ne sme biti državljan drugega razreda. Trg dela mora biti odprt za vse tiste, ki želijo pošteno živeti na podlagi svojega dela. Mislim, da moramo dati nov zagon jamstvu za mlade, tudi podjetnikom, ki želijo čezmejno širiti svoje poslovanje, moramo ponuditi podporo, istočasno pa moramo zagotoviti tudi minimalne evropske plače. Delo vsakega državljana v Evropski uniji je vredno enako in mora biti tudi enako plačano kaj smo, če ne skupnost enakopravnih ljudi. Vsi gospodarski instrumenti morajo biti oblikovani za doseganje dolgoročnih ciljev. Spodbujati je treba tudi rast industrijskega sektorja. Ne smemo se osredotočiti zgolj na dobiček, temveč moramo prevzemati tudi družbeno odgovornost. Zaščititi je treba potrošnike, ki so šipkejša stranka na trgu. Varna, kakovostna hrana mora biti prednost, prednostna naloga Evropske unije. Še posebej glede na to, koliko težav imamo trenutno zaradi prekomerne teže državljanov in kakšne posledice to povzroča tudi za vidika zdravja. Zagotavljati moramo enako kakovostno in enako varno hrano za vse državljane Evropske unije. Zato moramo najprej sprejeti novo Evropsko uredbo o inšpekcijskih pregledih v prehrambenem sektorju. Hrvaška zaostaja na tem področju že en mesec. Na koncu naj vam zaželim samo še veliko sreče in uspeha pri oblikovanju bolj uspešne Evrope za naše državljane. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Flego za minuto. Hvala vam. Hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade Republike Hrvaške. Vodenje sveta Evropske unije je nedvomno naloga polna izzivov tudi za najmlajšo članico Evropske unije. Zato si želim, da bi bilo vaše predsedovanje uspešno in koristno. Nikar naj ne bo to predsedovanje zaznamovano zgolj s tem, da je ena država članica zapustila Evropsko unijo. Naj bo zaznamovano s tem, da smo vsi skupaj delali za skupno dobro. Mislim, da je to idealen čas za nove zamisli, za nove korake naprej. Glede na to, kaj smo danes vse slišali, pa pogrešam besedo izobraževanje. Po bolonski deklaraciji zdaj potrebujemo več ukrepov tudi na srednješolski ravni. Zato bi se sam zauzemal za to, da se bolonski proces razširi tudi na srednje šole. Tako bi lahko zagotovili bolj usklajeno znanje vseh naših srednješolcev. Oni si to seveda želijo in to upravičeno tudi pričakujejo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Gigol za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod predsednik vlade, veliko veselje mi je, da vas vidim zopet tukaj med nami v vaši novi vlogi. Rad bi vam povedal naslednje. Evropska komisija je predlagala besedo za transparentnost za velika podjetja glede plačevanja davkov. Državljanke in državljani pridno plačujejo davke, multinacionalke pa ne. Zato, predsednik vlade, imate vi sedaj priložnost za to, da postavite to vprašanje na dnevni red v svetu. Sedaj v tem trenutku ni nobenega predloga za to, da zaključite to, kar je začelo finsko predsedstvo, da zagotovite večino v svetu. Finsko predsedstvo, tako kot Evropski parlament, je začelo z objavljanjem vseh srečanj z lobiji v času predsedovanja. Nemško predsedstvo je že začelo s tem Hrvaško, pa še ne. Prosim, da sledite Fincem in delate tako kot oni, ker so nam za dober zgled. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Conte. Desidero innanzitutto Hvala lepa. Najprej bi rada zaželela veliko uspeha našim hrvaškim kolegom. Namreč Italijani skupaj s Hrvati delimo čudovito morje. V Jadranskem morju je ogromno rib, v zadnjih letih pa smo izvajali številne restriktivne politike Evropske unije. Naprimer, kaj se dogaja s taki do januarja leta 2020. Največji dovoljeni ulom je bil zmanjša za 20 odstotkov. In to pomeni, da bo samo v Italiji to povzročilo 40 odstotni manjši ulov. Evropski parlament je imel sicer pravico, da bi sodeloval v tem postopku soodločanja, ampak so ga nekako zaopšli. Zelo pomembno je zato, da države članice med seboj sodelujejo, da ne bo prihajalo do dodatnih poskusov za obitve Evropskega parlamenta. Hrvaška, Italija in Slovenija bi morale storiti več skupaj zato, da se zaščitijo ribiči. Upam, da bomo v naslednjih šestih mesecih lahko z hrvaškim predsedstvom storili več, da zaščitimo ribolov, da zaščitimo ribiče in da poskrbimo za boljše socialne in gospodarske pogoje. Pričakujemo pa tudi jasen odgovor strani komisije. Zanima me, ali boste umaknili načrt za večletni načrt za majhen pelagičen ribolov ali se boste začeli na novo pogajati. Potrebujemo gospodarsko rast, to potrebujejo tako državljani kot evropska podjetja. Okrepiti je treba tudi programe sodelovanja med državami in regijami, med drugim tudi Interreg. Hvala. Najlepša hvala. Naj vas opomnim na to, da morate govoriti počasneje, da vam bodo tolmači lahko sledili. Gospod Terč. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Plenković, čestitke. Želim vam čestitati vam in Hrvaški za to, da ste prevzeli predsedstvo. Spominjam se svojega dela kot novinar, ko sem bil v Oseku, v Karlovacu, v Slovoni, v Krajini, kjer sem bil v bojnem okolju in gledal ruševine. Zato sem se tako zelo razveselil združenja Evrope med Talinom in Karizom in med Amsterdamom in Zagrebom. Ne smemo dopustiti, da nam ne uspe. Zato prosim, da poskrbite za to, da boste opozorili vse tiste, ki želijo vzpostaviti nekakšno naddržavo, s katerim bodo um, uničili države in demokracijo. Zato pozivam k zdravemu razumu. Govorite o prihodnosti e, Evropske unije, konferenci o prihodnosti, e, kjer e, želimo samo prevarati in ogoljufati vse državljane. Namreč ne želijo si vsi takšnega razvoja, kot tukaj nekateri govori. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Björk. Ač. Najlepša hvala. Gospod predsednik vlade Plenković, pravite, da se želite osredotočiti na vladavino prava in na upravljanje z migracijskimi tokovi. Sama sem si ogledala poročila, obiskala sem tudi področja, ki jih omenite na jugovzhodu Hrvaške in na meji med Bosno. Zabeležili so 10 tisoč nezakonitih vračanj in 20 tisoč v letu 2019. Eh, pri nekaterih je šlo za sistemsko zavračanje. Brala sem poročila o brutalnosti hrvaške policije. Videli smo rane, ki so jih zadali psi, električni šoki. Slišali smo tudi pričanja očividcev, kar je bilo res eh, grozljivo. Predvsem so bile tarče begunci. Naj jasno povem, nobena država članica ne sme tako ravnati na svojih mejah, tako kot so že povedali kolegi. S tem je treba takoj končati. Morate vzpostaviti preiskavo in jasno naj vam povem, da šansa v Schengnu ne bo, če ne boste prenehali s takšnim ravnanjem. Hvala lepa, gospod. Nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Sprejmete? Da, izvolite, kolega. Hvala lepa. Hvala lepa. Draga kolegica, zakaj govorite laži? Poročila, ki jih omenjate, niso poročila pristojnih institucij ali organov, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Gre za poskus defamacije hrvaške strani nekaterih drugih organizacij. Nimate točnih informacij. Hrvaška spoštuje vse predpise Evropske unije, Hrvaška spoštuje mednarodno pravo, tako da vas prosim, da se vzdržite širjenja nepreverjenih in netočnih informacij v parlamentu. Se upravičujem, ampak to je pa zdaj že res absurdno. Prebrali smo poročila, sama sem zadeve videla z lastnimi očmi, bila sem tam, videla sem, kako ljudi potiskajo nazaj. 20 tisoč posameznikov je hrvaška mejna policija potiskala nazaj. Videla sem, kako so posamezniki pol ure stali v mrzli vodi, ki jim je segala do prsi, preden so jih poslali nazaj v Bosno. Videla sem, kakšne rane so jim zadali psi in kakšne rane so jim zadali z električnimi paralizatorji. Ali boste spoštovali pravo ali ne, kajti danes ga ne. Hvala lepa. Gospod Sinčič. Hvala vam. Hvala lepa. Ob tej priložnosti je treba povedati, kako izgleda Hrvaška v času predsedovanja gospoda Plenkoviča. Dve zadevi jo ponazarjata. Korupcija in nespoštovanje prava. Sam sem poslal vprašanje že pred dvema letoma. Rekel sem, da me zanima, kdo je na dan X vstopal v zgradbo hrvaške vlade. In dve leti potem še vedno niste odgovorili na moje popraševanje. Če tako odgovarjate poslancem, kako šele odgovarjate navadnim državljanom? Zakon vam nalaga, da odgovorite v dveh tednih, ker gre za javne podatke. Imate tudi sodno odločbo s tem v zvezi, vi pa še vedno niste podali odgovora. Toliko o vaši preglednosti. 100 metrov stran od sabora stoji vaša zgradba. 100 metrov stran stoji tudi pošta, kamor bi lahko oddali ta odgovor. In tako se premije ne obnaša, ne bi se smel obnašati, tako se obnašajo prevaranti. In zakaj počnete to vi v vladi, pišete zakone, na podlagi katerih sebi dodeljujete posle v višini 500 milijonov kun? Gre za kršenje interesov Hrvaške brez precedensa gospa predsednica Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana gospa predsednica komisije, predsedujoči svetu. Nahajamo se pred novim letom, novim desetletjem, novim predsedstvom. Dobro je začeti, na, s praznim listom, da začnemo s čistim novim začetkom, zato od vas pričakujemo veliko. Pozitivno ocenjujemo program, ki ste ga tukaj predstavili. Preprečeni smo, da se boste uspešno soočili z vsemi izzivi in nalogami. Že od leta 2015 skupaj iščemo z vami nove rešitve in videli smo tudi na Bavarskem, odkud prihajamo, da od nas državljani pričakujejo zelo veliko na področju reševanja migracijskih vprašanj. Prosim vas, da boste v času vašega predsedovanja dosegli preboj, da bomo dobili skupno azilno politiko, da bodo države članice skupaj prevzele odgovornost za migracijsko breme. Zato potrebujemo kombinacijo varnih zunanih meja, urejene migracije in tudi boj proti nezakonitemu priseljevanju. Upam, da ste dobili tudi upogled v naše stališče glede šengenskega območja in tega vprašanja. Prosim vas, da tudi pri drugih izzivih, kot so zeleni načrt, eh, večletni finančni okvir, upoštevate to migracijsko vprašanje. Zato prosim, da se osredotočite na reševanje teh odprtih vprašanj skupaj z vsemi državami članicami. Hvala. Hvala lepa, gospa Piri. Hvala lepa, spoštovana predsednica, ministerski predsednik. Lepo vas je ponovno videti v parlamentu. Kriza v Libiji, eskalacija konflikta med ZDA in Iranom jasno kažejo na to, da je zelo pomembno, da okrepimo delovanje v svojem sosedstvu. Zauzemati se moramo za diplomacijo, za multilateralizem, sprejeti moramo jasne zaveze. Zato pozdravljamo tudi zavezo hrvaškega predsedstva, da zagotovi močno Evropo v svetu polnem izzivu. Ministrski predsednik, veste, da ne bomo mogli biti globalni akter, če ne bomo izpolnjevali svojih zavez. Zato moramo biti tesno povezani tudi s partnerji na Zahodnem Balkanu. Zagotoviti moramo verodostojnost pristopnim pogajanjem. Čim hitreje moramo začeti s temi pogajanji z Albanijo in Severno Makedonijo. Marca, še pred vrhom v Zagrebu. Ne smemo dopustiti, da demokracija razpada. Polska in Mačarska od nas terjata, da ukrepamo skupaj in enotno, tudi v svetu. Ne smemo dopustiti, da se kdorkoli umešava v volitve v demokratičnih sistemih. Mi smo seveda pripravljeni sodelovati z vami. Hvala lepa, kolegice in kolegi. 16 se vas je prijavilo v okviru postopka pritegnite pozornost predsedujoče, seznam je zdaj zaključen, vedite pa, da vseh 16 besede ne bo dobilo, žal. Prosim, da se držite časa za govor. Ura se vam zdaj odšteva, ko se na ekranu prikaže rdeče številke, morate zaključiti. Gospa Hajer je naslednja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod ministerski predsednik, peto predsedstvo peto predsedstvo, ki se ukvarja s prihodnim proračunom Evropske unije. Gre za trnavo vprašanje. Upam, da boste vi uspešni. Želimo si, da bi tudi gospod Mišel našel rešitev, ampak vaše hrvaško predsedstvo bo ključnega pomena pri doseganju dogovorov. Bolj kot zamujamo, bolj naše regije, kmetje, raziskovalci dvomijo v nas. Še vedno nismo sprejeli proračuna za posamezne programe. Ne vemo, koliko sredstev bo dodeljeno za posamezne programe. Kako lahko upravičenci do teh sredstev sploh delujejo v tako negotovih pogojih? Kako naj načrtujemo prihodne ukrepe, če ne vemo, koliko sredstev bo za to na voljo? Imamo skupne izzive. Boriti se moramo proti podnebnim spremembam. Tega ne moremo zagotoviti zgolj na ravni Luksemburga. Raziskave se ne bodo izvajali zgolj v Grčiji. Obrambo ne bo imela pod nadzorom zgor Estonija. Nemčija ali Francija sami ne moreta zagotoviti gospodarsko rast. Rešitev je jasna in enostavna. Evropska unija potrebuje sredstva, da jemo jih dodeliti. Za minuto, gospod Markart. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Premierminister. Erstmal... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod predsednik vlade, najprej bi vam rad zaželil veliko uspeha v času vašega predsedovanja. Predstavili ste nam vaše prioritete, med njimi tudi prioriteta Evrope, ki povezuje. V tem kontekstu je treba povedati, da vedno znova poslušamo kritike glede tega, da politiki govorijo eno, delajo drugo. V naslednjih mesecih bomo imeli izmenjavo mnen o azilni migracijski politiki. Mislim pa, da moramo v tej razpravi biti predvsem odkriti. Na Hrvaškem sem se sam prepričal o tem, da obstaja ogromno število nezakonitih vračanj, da prihaja do zlorab in Žalosti me, da tam nismo slišali, da v redu to drži, to bomo preverili in preprečili in tudi raziskali. Upam, da boste tudi na tem področju, na področju varovanja in spoštovanja človekovih pravic bili bolj uspešni. Za minuto in pol, gospod Bardela. Hvala, gospa predsedujoča, gospod ministerski predsednik. Krščansko-demokratična vlada na Hrvaškem zdaj prevzema predsedovanje Evropske unije. Ampak kaj se pri vas dogaja? Vi se želite umešavati v notranje zadeve držav članic. Pravite, da sicer odražate želje in pričakovanja državljanov, ampak ne vem. Slišimo vedno več kritik, ki letijo v smeri Evropske unije. V Franciji, Italiji, v Španiji, v Združenem kraljestvu smo videli, kaj se dogaja na volitvah. Vi se zauzemate za več integracije, za več širitve. Predsedujoča pravi, če lahko malce upočasnite manj nacionalne suverenosti, to je tisto, kar vi želite. Leta 2013 ste vi vstopili v Evropsko unijo, takrat smo bili priča veliki institucionalni krizi. Poglejte, kaj se je takrat dogajalo, naprimer tudi na Hrvaškem, kaj se je dogajalo z pristaniškimi delavci, z delavci v ladjedelnicah. Ministrski predsednik, mislim, da zanemarjate izzive, s katerimi se soočate. Program, ki ste ga predstavili, ni revolucionaren in bojim se, da ne bo ničesar spremenil v vsakodnevnem življenju državljanov. Predsednik Macron bo seveda klonil pred zahtevami komisije. Zeleno luč bo dal za pristop na pogajanja Albaniji, čeprav vemo, kakšne težave ima ta država. Gospa Merkel bo seveda zvila roko drugim kolegom in zato bo Evropa še naprej hodila po tej poti, ki jo bo slejko prej privedla do iztirjanja. Hvala lepa, gospod Jurica. Hvala lepa. Zagotovo bo naloga predsedstva tudi ta, da se zaključijo pogajanja o večletnem proračunu v Evropski uniji. Združeno kraljestvo sicer zapušča Evropsko unijo, to pomeni, da bomo morali zagotoviti nova sredstva, nove prihodke v proračun. Države članice sicer ne želijo uvesti evropskih davkov, da bi pokrili to vrzel, ne želijo, da bi se uh, povečali prispevki držav članic. Verjetno bomo morali poskrbeti za boljše upravljanje sredstvi. Slovaška, odkuder prihaja, je neto prejemnica. Ampak naši državljani razumejo, da manj prihodkov pomeni tudi manj izdatkov. Ne razumejo pa, zakaj evropska sredstva že več let porabljamo skladno z istim ključem, istim distribucijskim ključem, ki je neučinkovit. Zato prosim svet, da bolje opredeli cilje na področju posamečnih politik in da tudi kritično oceni učinkovitost programov. Hvala. Hvala lepa, gospod Papadimulis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa von der Leyen. Dajmo govoriti resnico. V libijski krizi in v krizi med ZDA in Iranom je Evropska unija odsotna. Nije. Smo kot nek kanal, ki pa ničesar ne ponuja. Smo gospodarski gigant, na mednarodni ravni pa smo palček in nič več kot to. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo odigrala pomembno, vidno vlogo, ki se bo zauzemala za mir na mednarodni ravni. Več stvari se mora spremeniti, če želimo to doseči. Nas ne bodo sodili po lepih besedah, temveč po rezultatih, ki jih dosežemo ob koncu semestra. Ali boste vi uspeli prispevati k temu, da se oblikuje večletni finančni okvir, ki bo temeljil na predlogih, ki so bili podani, ki bo zagotavljal tudi kohezijska sredstva, ki bo zagotavljal regionalni razvoj? ali boste uspeli začeti pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo že marca, ali bomo vsi skupaj uspeli doseči napredek pri posamičnih portfeljih tudi na področju azila. Nekatere zadeve so zastale v svetu, čeprav so jih predlagali tako kolegi v komisiji kot v parlamentu. Hvala lepa. Gospod Korao. Hvala. Gospod Plenković, dobrodošli ponovno v parlamentu. Lepo zdrav tudi gospe von der Leyen. Prisluhnili smo vašim prednostnim nalogam, zauzemamo se za to, da bi bili bolj ambiciozni, da bi bili bolj uspešni tudi v tem prehodu na čistejšo energijo. Gospod ministerski predsednik, dobro bi bilo, če bi se v svojem predsedovanju sredotočili tudi na sredozemske otoke. Prej ste omenili tudi digitalizacijo. Rekli ste, da boste storili več na področju inovacij, da je treba storiti več tudi, ko gre za veščine in znanja. Imamo ogromno priložnosti v tej novi zeleni dobi in v tem kontekstu, ko že govorimo o zeleni dobi in o Evropskem zelenem dogovoru, se sprašujem, zakaj ne bi zahtevali tudi dodatna zelena sredstva na področju obdavčenja ambiciozni cilji so seveda pomembni, ampak vprašanje je, kako bomo te cilje preoblikovali v konkretne ukrepe, ki bodo spremenili življenje evropskih državljanov v tem trenutku. Veliko sreče v času vašega prvega predsedovanja. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Deli. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa predsednica komisije. Govoril bom o širitvi. Vesel sem, da ste to tematiko postavili tako visoko na dnevni red. Gre za pomembno vprašanje, ampak soočate se z dvema težavama. Najprej morate prepričati države članice v to, da se zauzame nov pristop, drugo pa je, da države na Zahodnem Balkanu uspete prepričati, da jih čaka korenček, velik korenček na koncu te zelo dolge palice. Mi se zauzemamo za evropsko integracijo. Državljani podpirajo evropsko zamisel. Čeprav se je Evropska unija v zadnjem obdobju obnašala kot zlobna mačeha. Upam, da se bodo zdaj stvari spremenile z novim svetom. Mačarska delegacija v ELS vam bo pomagala, kolikor vam le lahko. Mi, Mačari, želimo, da bi imeli uspešno sosedstvo, da bi imeli nove članice Evropske unije čim hitreje. Prepričan sem, da brez teh držav Evropa ne more postati dovolj močna, da bi zdržala pritisk mednarodnih politik. Tako da se vsi zdaj oziramo k vam, gospod ministerski predsednik. Hvala. Thank. Hvala lepa. Nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona, kolega Ilkano. Sprejmete vprašanje? Ne? Gospod Deli? Joj, se opravičujem, očitno je prišlo do zmede, da ni želel kolega zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Se opravičujem, nadaljujemo se z namom govornikov, gospod Ertug. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ministrski predsednik, pozdravljeni še enkrat v parlamentu. Veliko sreče vam želim v času predsedovanja. Začel bi z naslednjim stavkom, ker ste omenili povezljivost Evrope. Povezljivost je pomembna, ampak še vedno obstajajo območja in regije v Evropi, kjer ni povezljivosti, kjer je povezljivost omejena, govorim o dostopu do interneta. In to seveda vpliva zlasti na podeželska območja, in na tiste regijo, iz katerih se državljani selijo. Evropske državljani bi morali imeti možnost dostopati do varne, zanesljive digitalne infrastrukture. 5G ni zgolj neka aktualna beseda. 5G je zelo pomemben tudi z vidika aplikacij, z vidika zdravja, prometa, energije. Uh, Trenutna krpanka na tem področju v Evropski uniji zato ni sprejemljiva. Gospa von der Leyen, zato bi se zdaj ozrl tudi k vam. Nekaj moramo storiti s tem v zvezi, da ne bo prihajalo do take krpanke v Evropski uniji. Potrebujemo strateški enoten pristop tudi za. Razširitev 5G. Nikogar ne želimo pustiti ob strani, ne želimo si, da bi pri delovnih in socialnih standardih prihajalo do bitke, kdo bo znižal standarde. Hvala lepa, gospod Čeh. Hvala lepa, dragi hrvaški prijatelji. Pogosto pravimo, da se Evropa nahaja na razpotju. Zdaj ste vi na tem, da izberete pot, po kateri bomo šli naprej. Vaša odločitev je v tem ključnem trenutku zelo pomembna. Podnebna kriza, neenakosti, brexit, dolgoročni proračun, težave z vladavino prava v nekaterih državah. To so vprašanja, ki imajo dolgoročne posledice za evropsko družino. Zato pozivam hrvaško predsedstvo, da ne podcenjuje pomena postopkov, ki se vodijo na področju vladavine prava. Ne gre zgolj za polsko ali mačarsko, gre za nas kot skupnost gre za to, ali bomo mi kot Evropska unija imeli dovolj samospoštovanja, da ukrepamo, ko se pravila in vrednote kršijo. Upam, da nam boste vrnili to samospoštovanje, namreč zdaj ga pogosto pogrešamo, boleče pogrešamo. Upam, da boste dovolj pogumni in samozavestni, da boste spodbujali vladavino prava, da boste sprožili tudi postopke iz sedmega člena, ki se jih v preteklosti nismo upali poslužiti. Upam, da boste zdaj najali zgled in da boste pustili zapuščino, na kateri lahko gradimo v prihodnje. Hvala lepa, gospa Štrik, za minuto. Hvala, predsedujoča. Pozdravljam hrvaško predsedstvo v Evropskem parlamentu. Želim vam vse najboljše pri doseganju ciljev. Eden od ciljev nove komisije je, da se doseže tudi dogovor o novem azilnem svežnju, pri čemer je treba spoštovati načelo solidarnosti in načelo pravice do azila. Ampak sprejetje te nove zakonodaje bo verjetno trajalo več let. Na srečo že imamo v veljavi številna pravila, ki, če bi jih dosledno izvajali, bi že poenotila naš sistem. Zato me zanima, kaj bo predsedstvo storilo za to, da bi spodbujalo spoštovanje trenutne azilne zakonodaje strani držav članic. Namreč zelo pogosto, kot veste, prihaja do kršitve, predvsem, ko gre za vračanja, vračanje oseb na mejah držav članic. Sama sem to prakso kot poročevalka za parlamentarno skupščino sveta Evrope tudi raziskovala. In v tem kontekstu sem tudi obiskala hrvaško mejo z Bosno. Moram reči, da me je presunilo, koliko dobro dokumentiranih primerov in pritožb je bilo v zvezi z nasiljem, v zvezi z zavrnitvijo pravice do sprožitve azilnega postopka. Priznavate, da se to dogaja. Zanima me, kakšne korake namerava storiti hrvaška vlada za to, da bi preprečila to vrstne prakse, da bi se borila zopr te prakse tudi v drugih članicah. Hvala lepa. Se upravičujem, ampak eh, čas se vam je iztekel in sicer kar precej. S tem jemljete čas za govor drugim v dvorani. Žal bom zdaj morala biti res zelo stroga. Za minuto in pol, gospod Darej. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa tudi premijeju Plenkoviču. Močna Evropa v svetu polnem izzivov. To je vaš slogan. Hrvaška ima zdaj veliko priložnosti, ima pa tudi velik izziv, kako približati državljane evropskim institucijam, kako državljanom pokazati, da Evropska unija ni zgolj unija interesov, gospodarskih interesov, temveč tudi unija, ki dela za dobro državljanov in lokalnih skupnosti. Seveda se boste ukvarjali številnimi izzivi v času predsedovanja, z brexitom, z večletnim finančnim okvirom, z upravljanjem migracijskih tokov, s tem, kako zagotoviti Evropi boljšo infrastrukturo, več varnosti, večji vpliv na mednarodni ravni. Ampak tudi druge točke na dnevnem redu so zelo pomembne, naprimer kako podpreti podeželje, kmetijski sektor, MSP je, kako spodbujati konkurenčnost, trajnostni turizem, tudi to je pomembno, pomembno je tudi makroregionalno sodelovanje, potem izobraževanje in kultura, cilji na teh področjih področjih so zagotovo skupni cilji. Spodbujati je treba mobilnost študentov, raziskovalcev, ohranjati kulturno dediščino, tudi šport nam lahko pomaga pri zagotavljanju socialne vključenosti. Pri... Se opravičujem, kolega, lahko prosim, malce upočasnite. Hvala, predsedujoča. A ja, razumem, se opravičujem, niste mi vzeli besede, bom bolj počasen. No, prihajam iz Veneta. Med mojo regijo in Hrvaško je veliko skupnih točk, zgodovinskih in kulturnih. Zato želim predsedstvu veliko sreče, veliko uspeha, lahko vam zagotovim svojo podporo in sodelovanje, premijer Plenković. Hvala lepa za minuto, gospod Buržoa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu flamske delegacije bi rad eh, omenil vaše prednostne naloge. Kot prvo, želim si, da bi oblikovali proračun, ki bo primeren za 21. stoletje. Tudi digitalizacijo je treba upoštevati, več je treba vložiti v to področje. Vi ste omenili tudi pravno državo. Ja, ampak nikar ne pozabite, da je treba pravno državo zagotoviti tudi, ko gre za varovanje meja. Brexit. Kar zadeva Brexit, se mi zdi, da bi morali čim hitreje vzpostaviti dobro sodelovanje z britanskimi prijatelji. In še vprašanje Zahodnega Balkana in perspektive, ki jo ponujemo tem državam. Upam, da boste storili več na tem področju, sam pa vam želim seveda veliko uspeha. Najlepša hvala, gospa Filip, za eno minuto. Eh, gospa von der Leyen, sem vas eh, videla, kako zapuščate hotel v treh avtomobilih. Spraševala sem se, ali bi eh, se mogoče lahko peljala z vami. Uh, v smislu zaščite okolja. Torej, pozdravljeni, premije. Eh, vaša vizija EU za naslednjih šest mesecih je neverjetna. Odprte meje, dve novi državi in ambicija, da eh, Združeno kraljestvo mora spoštovati še naprej evropska pravila. Zakaj pa, kvragu? tudi eh, Hrvaška si želi vstopiti eh, v euroobmočje, kjer se boste zaprli v ekonomski zapar, odkudr vas lahko eh, reši le Evropska komisija. Eh, pri, eh, enostavno vam eh, to odsvetujem, obdržite kuno. Eh, državljani si želijo svobodo, ne pa diktat diktaturo eh, super države brez obraza. To je eh, bankrotiran projekt in če ne pokažete sposobnosti za reformo in zavrnete direktive in uredbe, eh, nam bo eh, mnogo drugih držav sledilo. One. Eh, Gospod Gozales Pons za eno in to in pol. Dobrodošli doma, Andrej. Da najmlajša država članica prevzema predsedovanje Evropski uniji, je znak za to, da je Evropska unija edina prava pot. S takšnimi besedami, kot smo slišali, spodkopavamo našo vrstojnost in dopuščamo, da druge vele sile zauzamejo naše mesto pravijo, da ko Evropska unija odpre, pravili so, da ko bo Evropska unija odprla vrata za Balkan, se bo uničila sama sebe. Mi moramo predvsem kriviti nacionaliste, separatiste za vse slabo. Separatizem je sovražnik miru in res, Andrej, prav imaš, ko praviš, da moramo zagovarjati pravno državo z vsemi silami, moramo zagovarjati temeljne soboščine, prosto in neodvisno sodstvo in Evropski parlament mora spoštovati sodbe vseh sodišč, če želimo, da se resnično zavaruje vladavino prava, moramo spoštovati sodbe in razsodbe vseh sodišč. Naj bo Brexit zadnji stop, zadnja ločitev v Evropski uniji, naj bo Brexit zadnja zmaga nacionalizma. Najlepše hvala za eno minuto, gospod Picula. Hvala, spoštovani gospod predsednik vlade v prvi vrsti mi je res veliko zadovoljstvo razpravljati o prvem hrvaškem predsedovanju svetu Evropske unije. Ta eh, program me zelo veseli, vključuje tudi otoke, ke, ker eh, izpostavlja eh, otoke kot eh, možnost eh, energetske tranzicije. Kako Hrvaška, ki ima čez tisoč otokov, že lahko ojača ta proces. Potem imamo širitev eh, in eh, zagrebški Evropski vrh ter priporočila Evropskega parlamenta. Nedavna zavrnitev Severne Makedonije in Albanije eh, smo, eh, je Eh, širitev postavila spet v fokus. Mislim, da bi v konferenco o prihodnosti Evrope smiselno vključiti tudi države Zahodnega Balkana. Hrvaška ima najbolj sveže izkušnje z pogajanji, vsi vemo, kako kompleksen je ta proces, še zlasti, če države članice to blokirajo. Boriš uh, eh, oznanja pozitivne premike, zanimam vas, ali se tako obnašajo tudi druge države, ki mislijo tako kot. Š Francija. Eh, hvala lepa, gospod eh, Ključik, za eno minuto. Hvala lepa za besedo. Dobrodošli, gospod predsednik, nazaj v svoj dom, v Evropski parlament. Čestitam hrvaškemu predsedstvu zaradi ambicioznega programa, ki zadeva predvsem Zahodni Balkan. Eh, gospa von der Leyen je v Zagrebu rekla, da je treba Albaniji in Severni Makedaniji dati zeleno luč, ampak eh, zapomnimo se, kaj smo se naučili lani. Ne moremo v prvi vrsti o obljubljati stvari, ki jih ne moremo izpolniti. In drugič, ne moremo si več privoščiti, da bi zahodno-balkanske države držali na dvorišču Evrope, če tako rečem. Moramo najti pot za njihovo formalno vključevanje. Pomembne pobude pričakujemo v naslednjih teden sprva. Um, postavljanje nove metodologije za Zahodni Balkan in vstop držav iz te regije. E, sicer, če tega ne naredimo, bo treba proces začeti od začetka. In drugič, kar je omenil gospod Picula, konferenca o prihodnosti Evrope, vsaka kandidatka za članstvo mora odigrati svojo vlogo na tem konferencu. Najlepše hvala in še enkrat čestitam gospod eh, Plenkovi. Prosim. Um, za upoštevajte dodeljeni čas, 10 eh, sekund čez spremljivo, 20 ne več. Naslednji eh, govornik, gospod Prah. Gospod predsednik eh, vlade, Hrvaška je bila pred 18, 27 leti priznana kot neodvisna, samostojna država. Lahko vam samo čestitam za to, da ste prevzeli predsedstvo, vendar pa sem malce razočaran zaradi tega, ker govorite o državi kandidatki Turčiji, želite um, zagotoviti pristop Kosovo za, v Evropsko unijo. Ne morem si zamišljati, da Hrvaška podpira takšno politiko. Lahko vam samo opozorim, da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 o izzivih Evropske unije, o prihodnosti Hrvaške. Evropska unija je v tem trenutku največji gospodarski prostor z najnižjo gospodarsko eh, rastjo, z najnižjo produktivnosti, želi pa izdati 3 milijarde evrov za boj proti podnebnim spremembam, kar ni v skladu z željami večine. Mi bi pričakovali več od Hrvaške, da zagotovi partnerstvo v organizaciji, da se vrnemo k zdravemu razimu, kaj ti velike nadnacionalne države ne nese ničesar. To verjetno dobro veste iz vaših časov iz Jugoslavije. Najlepša hvala, gospod uh, eh, Tošnjovski. Gospod premijer, eh, v prioritetah vašega predsedstva na področju energetike in transporta govorite o podnebno neutralni Evropi in izvedbi energetske unije. Tukaj vas pozivam, da uh, bodite prividni pri izpolnjevanju obstoječih ciljev, ki so zahtevni tako ekonomsko kot tehnično. Bojim se, da uh, bomo. Uh, še povišali eh, meje za industrijo. Mislim, da se moramo bolj osredotočiti na eh, okrepitev programa eh, obzorja 2020. Namreč brez novih znanstvenih odkritij, te problematike ne bomo mogli rešiti. Pripričan sem, da bo hrvaško predsedstvo za obzorje Evropa lahko uh, povečalo sredstva. Želim vam vse najboljše med predsedovanjem. Najlepša hvala za eno minuto. Uh, gospod Budžmant. Uh, eh, gospod uh, premijer. V veselje mi je, da Hrvaška predseduje Evropske unije. Nedavno je postala samostojna država, sedaj je pa že eh, pomembna članica Evropske unije. Gospod eh, Plenkovič, zahvaljujem se, da podpirate. Um, pogajanja med Španijo in Katalonijo. Eh, Katalonija bo eh, prisotna kot eh, vprašanje med hrvaškim predsedovanjem in dialog je treba izvesti in najti rešitev, da se reši problem represije. To ni spremljiva rešitev sedaj je treba spregovoriti in pokazati eh, vsemu svetu, da je pravica do samoopredelitve najboljši rešitev za eh, teritorijalne konflikte ne le v Evropi, ampak po celem svetu. Naj samo rečem, da imamo tukaj dva modra kartona. Ali spremete vprašanje pod tem postopkom? Boste? Ne. Dobro, hvala. Eh, zahteve za modri krt ton so zavrnjene in sedaj dajem besedo gospod eh, Morešanu za eno minuto in pol. Najlepše hvala, eh, gospod Plenković, dobrodošli nazaj v Evropskem parlamentu. Res sem vesel, da bo Hrvaška vodila Evropsko unijo v naslednjih šestih mesecih. Postavljate zgled celotnemu Zahodnemu Balkanu. Eh, postali ste ekonomsko stabilna država in Hrvaška izpolnjuje vse pogoje za vstop v Schengen in uh, je lahko res zgled ostalim državam v regiji. Bistvo pa je, da uh, moramo. Uh, izpolniti svoje obljube zahodnim balkanskim državam, upoštevati njihove dosežke. Vi ste se borili za Evropo, vi ste tisti, ki jim želimo pomagati na poti v Evropsko unijo. Torej, Hrvaško predsedstvo lahko sodeluje in vodi v tem smislu. Veste, da jih boste imeli priložnost to izpostaviti eh, tudi v pogajanjih o evropskem proračunu. In Pri tem je osnovna logika. Želimo dobro financiranje starih in novih prioritet. Stare prioritete so eh, prednostne zaradi tega, ker uh, so že dolgo to, sedaj so pa tudi nove. Uh, zaščita meja, zaščita okolja in uh, podnebne spremembe. Razložite svetu, da nove prioritete zahtevajo sveža sredstva in naj uh, se zagotovi njihovo financiranje. Zato zahtevati pa moramo seveda tudi ustrezno uporabo vseh sredstev iz evropskega proračuna. Eh, najlepše hvala, sedaj pa gospod eh, Danielson za eno minuto. Hvala lepa. Eh, hvala lepa ministerskemu predsedniku, ki je predstavil pred varnostne naloge hrvaškega predsedstva. Živimo v zelo eh, pomembnem obdobju, ko moramo postaviti eh, usmeritve ali smernice za naslednje petletno obdobje. To pa vključuje tudi izgradnjo socialnega sektorja in eh, še posebej varnost in zaščito na delovnem mestu. Na tisoče evropejcev umre na delovnem mestu na leto zaradi naprimer izpostavljenosti toksičnim substancam in um, posledičnemu raku. Svet je uh, sprejel pred kratkim posebno strategijo za boj proti raku in uh, ta si zasluži našo pozornost. Upam, da bo hrvaško predsedstvo to postavilo visoko na dnevni red in zagotovilo, da bomo res dobili novo strategijo za. Uh, zaščito in varnost na delu. Najlepše hvala za eno minuto, gospa eh, Bicoto. Hvala, gospa predsedujoča. Utrujeni smo. Utrujeni smo stalnih besed in lažnih obljub v Evropi. Na naših vratih je vojna v Libiju in Evropa spi. V naslednjih eh, mesecih eh, bo ogromno ne zakonitih migrantov, ki prihajajo v Italijo in mi se delamo, kot da ni nič. Imamo teroriste iz islamskega sveta, ki, mu, eh, še vedno, ki ga še vedno financiramo, naprimer Erdoganu. To zgleda kot znanstvena fantastika. Vendar je pa vse še presneto res. Eh, medtem pa eh, ploskamo gospodu Makronu, gospe. Merkel in tudi vam, gospa van der Leyen, kaj pa čakamo, na kaj čakamo? Ali se boste zbudili ali pa bo te Evrope konec? Najlepše hvala. In sedaj eno minuto, gospod Rups. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija želi opustiti rabo fosilnih gorev, ker misli, da so izpusti CO2 problem. Vendar to ne more nadomestiti le z uh, solarno energijo oziroma energijo iz sonca. Uh, nizozemskih časopisih je uh, prejšnji teden, uh, la, prejšnje leto, gospod Timmermans rekel, da uh, jedrska. Uh, alternativa uh, je alternativa, vendar mislim, da to ni res. Francija ima že 21 odstotkov um, energije iz jedrskih verov uh, eh, in uh, cena uh, te energije je višja kot naprimer uh, cena energije iz uh, obnoljivih verov, ki prihaja iz Nemčije. Enostavno ne moremo. Uh, pozabiti na uh, velike ulaganja in nevarnosti za okolje. Uh, ne pozabimo, da uh, moramo tekmovati z Združenimi državami in Kitajsko. Torej, prosim, da uh, to upoštevamo. Gospod Dorfman, za eno minuto izvolite. Kišeca, minister, Spoštovani predsednik vlade, predsednica Evropske komisije, najlepša hvala za vaš velikopotezen program prvega hrvaškega predsedstva. Rad bi poudaril, da je pomembno, da so med prioritetami tudi kmetje in kmetijstvo, še posebej, ko gre za večletni finančni okvir. Potrebujemo učinkovit in v prihodno usmerjen kmetijski sektor v Evropski uniji. Od kmetov veliko zahtevamo, vendar pa istočasno pozabimo na to, da morajo kmetijska gospodarstva, mora, mora, da morajo biti tudi um, gospodarsko usposobljena. Treba je pogledati, da pride do tega, da damo kmetom možnost, da obdelujejo zemljo skupaj s svojimi družinami in da se osredotočimo samo na velika gospodarstva z velikimi nalogami. Moramo zagotoviti, da kmetijstvo v Evropski uniji zagotovimo prihodnost. Hvala, gospa Jongerijos. Najlepše hvala na začetku, seveda čestitke eh, premijeju Plenkoviču za to, da eh, Hrvaška prvič prevzema predsedstvo Evropskemu svetu. To bo zelo pomembno v obdobju, ko se približuje Brexit. In ne pozabimo, da se je Brexit zgodil ravno zaradi tega, ker eh, navadni državljani niso imeli občutka, da jih podpiramo. Moramo biti torej eh, bolj ambiciozni in socialno odgovorni pri večletnem finančnem okvirju, sicer pogajanja se ne bodo dobro izšla. Meja Pletkoviča sprašujem, kako bo zagotovil dovoljšna sredstva za ohranitev socialnih stebrov in kako jih bo v prihodnje implementiral. Vem, da podpirate eh, socialni vidik in trajnostnost, ampak nihče ne sme ostati eh, tukaj pozabljen. Eh, najlepše hvala za eno minuto, gospod Anžel. Thank you, Chair. Signor Premier Ministro, signore Presidente. Najprej hvala, gospa predsedujoča, predsednik vlade, gospa predsednica Evropske komisije. Najprej bi rad čestital predsedniku vlade Plenkoviču in tudi hrvaškemu predsedstvu. Ne samo zato, ker je Hrvaška najmlajša članica Evropske unije, ampak tudi zaradi tega, ker je gospod Plenković najbolj zavezan evropskemu projektu med politiki. Zato sem prepričan, da bo hrvaško predsedovanje uspešno. Rad bi tudi pozdravil odprtost do Zahodnega Balkana in do tega, da nadaljujemo širitveno politiko. Ne bomo imeli prave Evrope, če v Evropo ne bomo vključili zahodno-balkanskih držav. Rad bi pozdravil tudi delo na področju večletnega finančnega okvira in evropske kohezijske politike. Rad bi tudi pozdravil načrt za konferenco o prihodnosti Evropske unije. Dvomili smo namreč, da bo svet to podprl s hrvaškim predsedstvom, pa smo dobili jasno podporo tej konferenci. Gospod Zirino, za eno minuto. Močna Evropa v svetu, polnim izzivom. S takšnim sloganom želi Hrvaška začeti s prvim predsedovanjem. Želim vam veliko uspeha pri prvem predsedovanju. Potrebujemo močno Evropo, ki bo sposobna ukrepanja in napredka. Potrebujemo Evropo, ki bo sprejela veliko potezen večletni finančni okvir za to, da bomo spodbudili konvergenco in kohezijo v Evropski uniji in tudi premik k lasnim virom. Potrebujemo Evropsko unijo, ki bo projekt miru, blaginje in pa <clears throat> gospodarska napredka in socialne pravičnosti za evropske državljane. Evropa, ki ščiti, mora poskrbeti za to, da zavarujemo pravno državo in da ne bomo nikogar postila na cilju. Evropa, ki ima vpliv, je Evropa, ki širi svoje vrednote, vendar pa tudi konkretno ukrepa, ukrepa in služi za zgled drugih.